Allora, cari, cari colleghe, cari... Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z glasovanjem za izvolitev kvestorjev. Pet sedežev je in sedem kandidatov. In zaradi tega moramo glasovati. Isti kolegice in kolegi bodo opravljali uh, tukaj. Uh, vlogo števcev kot pri glas, glasovanju za podpredsednike. Zato sprašujem, če so tukaj gospo ali go, gospa ali gospod Borselino. Kolegica, kolega Borselino ali je dvorani. Sogor. Šogor, Panajotov, prisoten. Ne? Ah, pac. Ah, l'onorevole Panajotok mi... Panajotoka je zamenjuje kolegica Pak. Prego, onorevole Pak. Herr Präsident, ich bin heute... Gospod eh, predsedujoči, danes sem uskočila, ampak imam skupino obiskovalcev, ki se jim moram posvetiti in prosim katerega od ostalih kolegov, da prevzamejo to nalogo. Ja, kolega Panajotov je tukaj in s tem smo rešili problem, ter lahko opravi svojo funkcijo. Kolega Pok, Bago prisoten. Kalinovski tukaj, odlično. Kalfin, Perello, Pereo Rodriguez, tudi tukaj. In kolega Borselino ali kolegica je tukaj, ja. Dobro, vsi smo tukaj. Dobro sedaj se lahko uh, premaknete k volilnim um, škatlicam, lahko vam razdelimo, mislim, da ste že dobili glasovnice. Torej, volilne skrinjice ste dobili že um, glasovnice, če ne, prosim, da jih razdelite. Od tega trenutka naprej lahko glasujete. Zdaj, tuo supporto. Onorevole Silvestris. Kolega Silvestris, povejte. To. Mislim, da niste rekli ali pa nisem slišal, ali lahko uh, glasujemo za neki najmanjše ali največje število uh, kvestorjev se lahko opredelimo za enega ali več. Kaj pravite, gospod predsedujoči? Ti. Pet, pet glasov lahko date. Vsak lahko da pet glasov. Kolega Silvestris, lahko glasuje, date pet glasov.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 Sedaj lahko rečemo, da smo zaključili glasovanje za kvestorje. Rezultate bomo sporočili ob 15. uri. In s tem prekinjamo zasedanje. Hvala.